Good afternoon, everybody. Lepo popovdne želim vsem skupaj. Začeli bomo s popodanskim delom zasedanja. Gre za izmenjavo mneno izvajanju mirovnih sporazumov iz Minska. Pozdravila bi gospoda Oleksija Makejeva, ki je generalni direktor za politiko komunikacije pri Ukrajinskem zunanjem ministrstvu. Z nami je tudi Andreja Sprotman, ki je posebni odposlanec za Ukrajino in je tudi vodja delovne skupine za Ukrajino pri Nemškem zvezdnem ministrstvu. Z nami je tudi Rafael Martin Lagarde, ki je namestnik direktorja za Rusijo in vzhodno Evropo pa francoskem ministrstvu zunanje zadeve. Dobrodošli v našem odboru danes. Najprej hvala vsem gostom, da so našli čas za to, da pridejo k nam, spregovorijo o najnovejših dogodkih pri sporozuma iz Minska, zanimajo nas nove informacije, novice. In treba je tudi razumeti, kako je za nesporazum med Kijevom in Moskvo. To bo seveda vplivalo na odnose med nekdanjimi sovjetskimi republikami, ampak ne le to, to bo vplivalo na celotni zahodni svet. Viri konfrontacije niso začasni, so globoko zakorenjeni v naskrižje interesov med Zahodnim svetom in Rusijo. Evropski diplomatski napori so namenjeni temu, da bi preprečili širjenje vojaškega okvira v romanskem okviru. Seveda ne želimo povečati števila žrtev, to je zelo pomembno, ampak število smrtnih primerov se je povečalo od januarja, je bilo ubitih 45 ljudi in ranjenih 216. To kaže na to, da moramo iti v smeri boljših rešitev, da ustavimo nasilje. Sporozum iz Minska je bil kompromis, ki smo ga dosegli z veliko trdega dela in to je za Evropsko unijo edina prava pot zaenkrat. Ampak vseeno, dve leti po podpisu tega sporozuma je jasno, da Evropska unija potrebuje bolj realen in fleksibilen pristop zato da bi ocenila, kam naj damo sporazum, kako naj to povežemo s politiko do Rusije in Ukrajine. Evropska unija bi se morala bolj osredotočati na podporo Ukrajine pri notranji reformi, zato da bi lahko okrepili odpornost in stabilnost države. V tem trenutku pa bi prosila predstavnike Ukrajine, Francije in Nemčije, da nam povedo, kako je sedaj z izvajanjem sporozuma, v kateri fazi smo, kako mi lahko kot evropski poslanci izboljšamo varnostno situacijo. Seveda potrebujemo prekinitev spopadov, kako to urediti. To je le nekaj vprašanj strani naših kolegov za vas danes. Prosim. Predajam besedo gospodu Oliksiju Makejevu. Thank you. Thank you. Hvala, hvala lepa, predsedujoča. Hvala vsem članom Evropskega parlamenta za močne zaveze in podporo Ukrajini. Mi v Ukrajini smo tega zelo veseli. Hvala gospe in gospodje, ker ste prišli danes, zato da poslušate moje poročilo in poročilo obih kolegov glede tega, kaj se dogaja v Minsku v tem procesu iz Normandije in v teh mirovnih pogajanjih. Zadnjič sem tam odboru poročal o tem, podobni sestavi smo bili oktobra lani, pred osmimi meseci torej. Mogoče se nekateri spomnite, da sem citiral poročila z prve vrste in uh, vsako jutro dobim najnovejša poročila na iPhone in To so številke. Številke glede ukrajinskih vojakov in civilistov, ki so ranjeni ali ubiti. Dobim tudi imena ljudi. Žal danes ne moram prinesti nobenih dobrih novic. Rusija ne kaže nobenih namenov, da bi izpolnila zaveze iz Minska. Žal Putin ni napovedal prekinitev ognja in umik iz Ukrajine. Odkar smo se srečali tu, je bilo ubitih več kot 200 ukrajinskih vojakov v bojih. Več kot 100 vojakov in civilistov bilo ranjenih. Vse več smrtnih žrtev in te skupne ruske vojaške sile so vse bolj osredotočene na civiliste od 1. januarja so bili ukrajinski vojaki in civilisti napadeni več kot 20 tisočkrat. Kaj Rusija počne? Dostavlja smrtonosno orožje, ki naj bi ga Rusija umaknila po sporozumu iz Minska, potem ohranja vojaške sile in vojaško prisotnost v okupiranemu Dambasu, potem dobavlja orožje, Rusi in zavezniki to lahko počnejo, ker imajo tudi stalne nadzorne točke na državni meji med Ukrajino in Rusijo. Lahko si predstavljate, kako dolga je ta meja, ki je dolga več kot 400 km in tega ne nadzorujo Ukrajinci, pa OEC. Torej, tu vidimo veliko priložnosti za Ruse, da tako prinašajo novo smrtonosno orožje, da pripeljajo nove vojake in dostavijo nov material. Rusi želijo iznati posebno emisijo OECA in nekateri ste mogoče slišali, pred nekaj tedni smo imeli tudi prvo smrtno žrtev med člani ekipe iz ZDA. Od februarja lani Rusi niso začeli le obstreljevati kritičnih infrastruktur in naselje, kjer živi civilno prebivalstvo, ampak vsak dan, ko imamo sestanke med zunanjimi ministri z formata Normandije, imeli smo ta sestanek februarja v Minhnu in uh, Ruska federacija je oblikovala dekret, glede vseh teh pravnih dokumentov iz Donbasa. Tu jasno vidimo kršitev sporozumov iz Minska. Rusija je pravzaprav oblikovana uporniško vojsko, kopiranemu zemlju in na sovražen način so prevzeli tudi vsa zasebna in državna podjetja v okupiranem Donbasu. Humanitarne organizacije so prepovedane, ne morejo vstopati na to ozemlje. In poleg vsega tega nismo videli nobene politične volje na strani Ruske federacije, da bi lahko nadaljevali s formatom iz Minska in s formatom iz Normandije, ker imamo vodje Ukrajine, Nemčije, Francije in Rusije skupaj, ki skušajo oblikovati tako imenovani načrt za to, da bi lahko našli rešitev iz te slepe ulice in bi lahko izvajali sporozum iz Minska. Torej, kaj je bistveno? Sedaj pogrešamo politično voljo v Rusiji. Na naši strani je Ukrajina še naprej zavezana polnemu izvajanju sporozuma iz Minska. Tesno sodelujemo z nemškimi in francoskimi partnerji, tesno usklajujemo vse naše napore za to, da bi lahko prepričali rusko vodstvo naj se omakne in naj prekine agresijo nad Ukrajino. Tu ne govorimo le o okupiranem Donbasu, ampak imamo tu širši kontekst. Seveda se vsi močno zanimamo, zato vsi želimo, da Rusija prekine s to nezakonito okupacijo Krima. Glede Donbasa. Naj omenim naša pričakovanja in ko pravim naša, gre za pričakovanje mednarodne skupnosti, kajti na te stopni imamo veliko mednarodne solidarnosti iz evropskih držav, partnerjev onkraj Atlantika, skupine G7 in iz generalne skupščine OZN-a. Tudi oni podpirajo Ukrajince zato da bi skušali prekiniti to prelivanje krvi Rusije. Potem pa so moramo poskrbeti za vzdržno premirje, da se preniha dobavljati orožje, vojaško osebje preko nenadzorovanega dela ukrajinskih meja. Tako da bi OEC imela poln dostop do okupiranega ozemlja Dumbasa in da bi nadzorovali mejo med Ukrajino in Rusijo, da bi umaknili ruske vojaške sile iz ukrajinskega ozemlja in da bi omogočili napotitev mednarodnih varnostnih sil, da bi lahko potem spolnili vse varnostne zahteve, na to pa bi lahko začeli s političnim mirovnim procesom, pa z lokalnimi volitvami na ozemlju Dombasa. Še zadnja pripomba, če mi dovolite, gospa predsedujoča. Kaj pričakujemo od Evropske unije in Evropskega parlamenta? Ni veliko instrumentov, ki jih ima Evropska unija na voljo v tem kontekstu, ampak med temi instrumenti je seveda najpomembnejše to, da še naprej nadaljujemo oziroma vidimo nadaljevanje politike nepriznavanja in priključitve in želimo prekiniti tudi posege Rusije v notranje zadeve Ukrajine, potem gre tu tudi za politiko sankcij. Veseli smo tudi odločitve Sveta zunanje zadeve, ki je bila sprejeta ta mesec glede sankcij odnosu do Ukrajine. To bo trajalo eno leto in Ekonomske in sektorske sankcije bi morale biti razširjene, kot je bilo to omenjeno na sestanku Evropskega sveta. Mi bi bili hvaležni poslancem v tom parlamentu, če bi se lahko zauzemali za to, da bi podaljšali sankcije ne le za šestmesečno obdobje, ampak za dvanajstmesečno obdobje. To bi bil zelo močen signal Ruski federaciji glede enotnosti našega zavezništva in glede odločne podpore Ukrajincem boju za njihovo svobodo in pravico do tega, da se pridružijo evropski družini. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vam, gospod Makejev. Sedaj pa dajem besedo gospodu Andreju Soprotmanu. Ali pa obratno, boste vi začeli. Gospod Rafael Martin de Lagarde, namestnik direktorja za Rusijo in vzhodno Evropo v francoskem ministrstvu za zunanje zadeve. Prosim, sedaj vaša. Hvala lepa. Hvala lepa. Res je, kot je, kot ste rekli, nemški kolega je sodeloval z menoj, razdelila sva si tematike. Jaz bi začel s tem, da bi spomnil na nekatere izzive pri tej ukrajinski krizi. Naj rečem, da ti izzivi seveda najprej zadevajo Ukrajino, kot eh, je to povedala gospa predsedujoča in ukrajinski kolega Makejev. Gre za konflikt med Rusijo in Ukrajino, tu ima več kot 10 tisoč mrtvih in več kot 80 tisoč ranjenih, po podatkih OZN-a. Visoki komisarjat za človekove pravice je povedal, da imamo 3,8 milijonov ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč v tem delu Evrope. Če se bo ekonomska situacija Ukrajine izboljšala, bo za to potrebno še veliko let, predn bomo presegli ta politični šok tega konflikta. Potem drugi vidik izzivov velja za Evropo, za nas in za odnose z Ukrajino in širše sosedstvom na vzhodu. To je izziv za evropsko enotnost kajti Rusija je začela ta konflikt, ampak še vedno je neizogiben partner za nas. In zato Francija in Nemčija počnete vse, kar lahko v tej medijaciji, da bi našli dobro politično rešitev. Tretjič, tretji niz izzivov. Gre za protislovno vizijo, ki jo lahko vidimo vsega, Na področju mednarodnih odnosov, po eni strani imamo politiko, ki temelji na spoštovanju mednarodnega prava in večstranskosti multilateralizma, to je politika, ki jo želimo imeti, po drugi strani imamo politiko moči in območja vpliva ter izolacije. No, po teh ugotovitvah bi nakratko spomnil na proces. Kje smo sedaj? Imel sem to srečo, da sem bil povabljen na sestanek oktober 2015 z obima kolegoma takrat. Predstavili smo ceno stanja, kako sodelujemo pri medijaciji, kako je s francosko-nemškim zavezništvom, kako je s porazumom iz Minska, kaj smo storili potem. Naše dejavnosti so bile podprte na številnih sestankih, začenši z vrhom v formatu iz Normandije – Potem je 19. oktobra bila prisotna tudi nemška kanclerka v Berlinu. To je bilo leta 2016. Po 19. oktobru smo imeli še dva sestanka na ministerski ravni v formatu iz Normandije, 19. novembra v Minsku in 17. februarja v Minsku. Potem smo imeli veliko sestankov na ravni strokovnjakov, zlasti so bili tam diplomatski svetovalci njihovi namestniki, namestniki predsednikov, kanclerke. Zadnji sestanek je potekal aprila v Minsku, torej 6. aprila. Potem smo imeli kar nekaj sestankov na ravni ministrstv za zunanje zadeve, potem so se sestali tudi strokovnjaki, politični direktori, namestniki ministrov iz naših ministrstv, skupaj s trilateralno kontaktno skupino. OEC, torej to so posebni predstavniki predsednika OEC in potem imamo štiri koordinatorje delovne skupine. Cilj teh sestankov je bil ta, da bi povezali oba formata iz Normandije in iz trilateralne kontaktne skupine, ki vsaka dva tedna obravnava humanitarna politična varnostna vprašanja, te gospodarska vprašanja glede sporozuma iz Minska. Kje smo sedaj? Torej, pri vsem tam delu Naj omenim politično dimenzijo sporazuma iz Minska, izvajanje sporazuma in humanitarne vidike. Pomeni, potem pa bom predal besedo nemškemu kolegu glede varnostnih in gospodarskih vidikov. Najprej politično področje. Imamo štiri teme. Najprej ustavno reformo, potem imamo decentralizacijo. To pomeni, da moramo delati tam, kjer je dela največ. Imamo ustavno reformo. Po prvi obravnavi uradi je bilo to sprejeto augusta 2015, torej stvari obstajajo in na tem delamo. Potem posebni status. za nekatera ozemlja v Donbasu, v drugih območjih, skladno s tem, kar so sprejeli vodje vladin držav 19. oktobra na vrhu v Berlinu, mi še naprej delamo v formatu iz Normandije. To zdaj postaje tehnično, ampak to je formula Steinmeier. Torej, je, to so sledje, ki smo ga oblikovali leto po vrhu iz Pariza, z 12. oktobra 2015. Torej, to, je, to so sledje, ki kaže, kako so povezani različne vidiki političnega dogovora iz Minska in kako se bo to izvajalo. Torej, ne povzamem in rečem, da moramo začeti za volilno zakonodajo, za lokalne volitve v Donbasu. To mora biti sprejeto v ukrajinskem parlamentu, potem imamo pripravljalno fazo na volitve. Tu moramo imeti tudi vse varnostne vidike, ki mora biti vzpostavljeni, potem ne bi prišlo teh volitev in potem naj bi imeli tudi posebni status vsega tega ozemlja po volitvah, to bi potem začelo veljati začasno. Na to bi, potem ko bi OEC in mednarodni urad tega organa, ki bi pomisiji ugotovil, da so volitve potekale pravilno po mednarodnih pravilih, no potem bi to ozemlje dobilo dokončni posebni status in potem še zadnja faza. Po volitvah bi imeli tudi zakon o amnestiji. V septembru so 14 bilo to sprejeto v ukrajinskem parlamentu, še ne velja, ampak potem bi ta zakon začel veljati. Torej, to je to sosledje, to je kontekst. To je bilo potrjeno 19. oktobra na vrhu v Berlinu in na tem delamo da bi šli naprej, delamo na tem, da bi imeli lokalne volitve, da bi videli, kako ne bi te volitve imeli v Dumbasu. Tu gre predvsem za trilateralno kontaktno skupino, delovno skupino, ki se ukvarja s političnimi vprašanji. Vsake dva tedna bi se srečevala v Minsku, ampak seveda s podporo formata iz Normandije. Tako, potem četrti vidik, ki sem ga že omenil, to je ta zakon o amnestiji. No, edino, kar je potrebno, da začne veljati, ampak skladno s to formulo, to znano formulo Steinmeier. Ampak ta zakon že obstaja, bil je sprejet v ukrajinskem parlamentu septembra 2014. Torej vidimo, da imamo predviden dialog po sporozumu iz Minska, dialog poteka na vseh ravnih politike. Ukrajina sodeluje, oblikuje predloge skladno z zavezami, ampak nekaj je tudi jasno in pomembno, zato da bi napredovali pri izvajanju te politične dimenzije, moramo napredovati tudi na varnostnem področju, sveda bo povezano in to je tudi filozofija sporozuma iz Minska. Začeti moramo z varnostjo. Začeti moramo z mirovnim premjerjem, zato da bi na koncu res lahko napredovali pri političnih vidikih, ampak delamo na tem, trudimo se napredovati usporedno pri obeh vidikih, kar je seveda bistveno za izvajanje sporazuma iz Minska. Potem še ena točka in tu se bom ustavil, humanitarno vprašanje, ki so tudi izjemno pomembna. To se tudi obravnava v formatu trilateralne kontaktne skupine. Vsaka dva tedna v Minsku imamo tudi skupino za humanitarne zadeve s koordinatorjem iz OEC. To je veleposlanik Frič, ki opravlja izjemno delo in delamo na različnih temah. Te vprašanja so obravnavana v formatu iz Minska, mi pa skušamo dati politično podporo temu formatu iz Normandije. Torej, prvo bistveno vprašanje je povezano z izmenjavo zapornikov. Tu imamo pomembno delo, ki je bilo pravno od 2015. No, številke so različne, ampak tu imamo nekje 180-190 zapornikov, ki so bili izpuščeni Po letu 2015 imamo še kar nekaj zapornikov na obeh stranih. Delamo na tem, da bi skušali napredovati. Trilateralna kontaktna skupina dela na vseh teh tehničnih vidikih, na tem, kar je treba preveriti, preden gremo lahko naprej z izmenjavo. V formatu iz Normandije na ravni vodi države in vlad, torej na najvišji ravni, kjer to poteka, skušamo dati politično podporo da bi omogočili izmenjavo. Torej, še naprej delamo na teh temah. Delamo tudi na vprašanju izginulih oseb, še vedno s to humanitarno skupino, s pomočjo CSCR. Pozabi so mi, da delamo tudi tu na področju izmenjave zapornikov, sodelujemo. Tretja tema, s katero se ukvarjamo, ki jo podpiramo, to je mednarodni humanitarni dostop zlasti do teh območij, kjer vladajo separatisti v Donbasu, kjer je dostop zelo otežen. In ko lahko, ko imamo sestanke na politični ravni, ustrajamo na tem, da bi Rusija torej omogočila separatistom, da pustijo vstop nevladnim organizacijam, da bi imeli mednarodno pomoč, ampak to je zaenkrat žal zelo omejeno. In četrta tema, prehodne točke, pri kontaktih, to je zelo pomembna tema, zato da bi omogočili izmenjavo oseb na obeh stranih. Teh front je zelo pomembno, ustrajamo na tem že nekaj mesecev, nemški kolega bo govoril o tem, da bi imeli proces, ki je žal nekoliko neposrečen, kajti tu imamo mejo in vidimo, da je vse manj izmenjav, vse manj gospodarskih izmenjav. Mi se trudimo sicer da bi olajšali prehod oseb. Podpiramo zahteve enih in drugih. Podpiramo trud Ukrajine, da bi olajšali postopke, preverbe oseb, da bi omogočili tem osebam, da lahko recimo prevažajo tudi neko količino izdelkov, nekateri se vračajo sem in tja, prevažajo blago. Torej, to so pozitivni vidiki, tu napredujemo, ugotavljamo, da je vse nekoliko lažje tu pri teh izmenjavah. Glede števila kontaktnih točk oziroma odprtih mejnih prehodov, to je predvsej omejeno, vse odvisno od varnosti. Tu še vedno vidimo težave, imamo en mejni prehod v Ugansku, potem imamo tudi nekaj drugih mejnih prehodov, ampak tam ni. Vedno se lahko v Donetsku imamo nekaj mejnih prehodov, en je žal zaprt v Zoloteju in tu prosim obe strani, da se potrudite, da bi se to odprlo, zato da bi olajšali izmenjave za dobro prebivalstva v lokalni regiji na obih stranih. In še zadnja točka, glede humanitarnih vidikov, mi seveda podpiramo vse tudi politično glede odprave min, seveda je to vsega, zelo pomembno. Imamo tudi mrtve, civiliste zaradi teh min. Žal smo imeli tudi smrtni primer člana misije OEC, torej preminil je zaradi mine, tako da je to zelo pomembno. Mi pozivamo obe strani, kajti seveda so odgovorni. Oni so tisti, ki so postavili te mine, torej tako so. Oni tisti, ki so odgovorni za to, da to umaknejo, pak mi jim seveda pomagamo in spremljamo, tako da gre ta proces lahko naprej. Toliko, to je oristanja. Glede humanitarnih vidikov, sedaj predajam besedo kolegu iz Nemčije, glede varnosti, seveda je to bistveno, potem pa bo spregovorili o gospodarskih vprašanjih. Hvala lepa. Hvala gospod Lagar, sedaj dajem besedo gospodu Andreasu Protmanu, ki je posebni poslanec za Ukrajino v delovni skupini za Ukrajino pri Nemškem zveznem ministrstvu za zunanje zadeve. Prosim, deset minut imate na voljo. Uh, uh, hvala, gospa predsedujoča, hvala, Rafael, ker si začel s poročilom. Tudi sam bi se osredotočil na varnostna vprašanja, gospodarska vprašanja in potem bi zaključil z nekaterimi pripombami o prihodnih korakih. Po našem mnenju je najbolj žgoče vprašanje res to, da izvajamo sporazum iz Minska in tu res moramo izboljšati varnostno situacijo. Nemčija in Francija se trudita dati svež zagon procesu iz Minska z močnejšim osredotočanjem na varnostna vprašanja. To je bilo tudi v osrčju na sestanku iz Normandije na ravni namestnikov ministrov za zunanje zadeve. To je potekalo 30. maja v Berlinu. Na tem sestanku smo imeli priložnost poslušati poročila posebnih predstavnikov OECD-ja, veleposlanika Zajdika, tam so bili tudi koordinatori delovnih skupin, trilateralne kontaktne skupine, tako da bi lahko krepili te vezi med procesom iz Minska in formatom iz Normandije. Osredotočenje na varnost po našem mnenju pomeni, da se moramo vrniti na prvotno logiko dogovora iz sporozuma, iz Minska. Da bi imeli stabilno politično situacijo. To je sine qua non za vse druge korake, ki naj bi jih sprejeli. Zlasti, ko govorimo o političnih korakih. Tu vidimo tri bistvena vprašanja. Prvo, zanesljivo mirovno premirje, drugič, da omaknejo orožje in manj dejavnosti. To je tretje. Na sestanku političnih svetovalcev v Minsku 4. aprila je bila varnost v spredju. Prišlo je do odločitve, da bi imeli vzhodno premirje, da bi obnovili zaveze v zvezi s tem, ker bi To bilo zelo pomembno, še pred veliko nočjo. Tako da je format iz Normandije to okrepil v zadnjem telefonskem klicu 16. aprila in na knadnih posebnih skupnih izjavah. Žal nismo bili uspešni pri doseganju obnovitve zavez na sestanku formata iz Normandije in varnostna situacija tam teh regijah je ostala zelo problematična. Najbolj nas skrbi veliko število civilnih žrtev, najbolj zaradi obstreljevanja. Ključno v območjih, kjer ljudje prebivajo, nenehno obstreljevanje je tudi stalna grožnja infrastrukturam civilistov. Tam imamo recimo obrate za vodo in električne obrate. V konfliktnih območjih je to zelo problematično. Sedaj potrebujemo konkretne dejavnosti in ukrepe in potrebujemo tudi umik orožja. Prosili smo za temeljne in osnovne informacije o tem, kako je s tem orožjem. Mi upamo, da bodo sledili našim zahtevam. Potem nas zelo skrbi varnost posebne emisije, OSC, kajti videli smo, da je prišlo tudi do smrtnega primere 23. aprila, to je bilo omenjeno, ko je ameriški zdravnik delal tam skupaj eh, z češkim in nemškim strokovnjakom, ki sta bila ranjena, torej prišlo je do nesreče in zdi se nam zelo pomembno, da imamo sedaj preiskavo tega incidenta, ključno z dostopom do tega kraja, kjer je prišlo do nesreče. To je sicer ozemlje separatistov v Republiki Lohansko. To je zelo pomembno za izvajanje sporazuma iz Minska, tako da potrebujemo neoviran in neomejen dostop do teh območij. Zaradi tega incidenta 23. aprila smo že videli manj zmogljivosti misije pri nadzoru, opazovanju situacije, ker je več teh varnostnih situacij. In seveda je prišlo do situacije, ko je misija nenehno nadlegovana in napadana strani separatistov. Zaradi tega incidenta, do katerega je prišlo 23. aprila, moramo sedaj postaviti v spredje odstranjevanje min, označevanje teh območij, to je treba takoj začeti izvajati veleposlenik Aparkan, glavni pozvalec, je prosil obe strani naj pošljete zemljevide teh območij, mi bi spodbudili seveda k temu, da bi dobili te zemljevide. Sedaj pa gospodarska vprašanja, ki so obravnavana na četrti ravni Normandije in v gospodarski delovni skupini iz Minska. Tu imamo v spredju tri vprašanja. In sicer najprej prvo. In sicer gre za te tendence v Dombasu, da bi prišlo do dezintegracije, drugič dobava vode in tretjič ekološko vprašanje. Franciji in Nemčiji smo zelo zaskrbljeni zaradi te dezintegracije v Dombasu kajti to bi lahko spodgobalo osmi odstavek svežnje ukrepov iz Minska, kajti tam piše, da moramo ukrepiti socioekonomske vezi med obema deloma Donbasa. Potem vidimo, da se enostranski ukrepi žal večajo, to smo videli v letošnjem letu, Vidimo, da je vse vedno slabše, na obih stranih imamo blokado železnic strani ukrajinskih aktivistov, kar je privedlo tudi do tega, da so prevzeli ukrajinska podjetja. Rusija tudi ni pomagala s tem, da je izdala dekret, s katerim je priznala dokumente separatistov v teh tako imenovanih republikah. Potem pa je prišlo še do odločitve Ukrajinskega varnostnega sveta 15. marca, da bi začeli z uradno blokado prevoza blaga, ki je namenjeno tjenarju in elenarju. Na sestanku v Berlinu 30. maja smo skušali podati predlog, Nemčije in Francije, glede tega, kako naj bi v tej neposrečni situaciji lahko rešili. Gre predvsem za to, da bi imeli istočasni umik ukrepov, oduzema premoženja separatistov in da bi tudi umaknili te blokade glede prevoza. Potem drugo vprašanje, dobava vode vlade, iz vlade, vlade nadzorovanih ozemlji na tisto ozemlje, kjer ni nadzora vlade. Tu imamo razlike med Lohanskem in Donetskom. V strani Lohanska imamo plačilno vprašanje, torej plačila na strani separatistov za dobavo vode iz eh, vlada nadzorovanih strani. Potrebujemo vzdržne, zanesljive načine plačevanja vlade Zaenkrat se računi plačujejo gotovini. Seveda, na ne zelo varen način. V Lohanski potrebujemo zanesljive mehanizme elektronskega plačevanja. Glede te ljudske republike je tudi tam kar nekaj težav z dobavo vode in varnostnih vprašanj omenjal sem tudi nenihno obstreljevanje infrastruktur. To zbuja velike bojazni na teh obratih za črpanje vode, filtriranje vode pri elektrovodih in tam nenihno poteka to obstreljevanje. Zato je to moralo biti popravljeno strani ekipe, ki upravlja sicer herojsko delo med temi kratkimi obdobje premirja in veliko je bojazni, da bi sedaj poleti, ko je veliko vročine, prišlo do precej slabše situacije s pitno vodo v tem območju. No, to pa me pripelje do zadnje točke. Kakovost pitne vode je že sedaj zelo slaba v teh območjih. Potrebujemo oceno te situacije s pitno vodo, zlasti v naplavljenih premogovnikih na tem območju. V gospodarski delovni skupini smo predlagali oblikovanje strokovne skupine, da bi preučili to situacijo v teh premogovnikih na obeh stranih linije, ampak separatisti v Luganske republike se niso strinjali s tem korakom. Potem kratke pripombe o prihodnjih korakih upam da to ni bila preveč negativna slika obeh kolegov in mene. Seveda bi si želeli hitrejši napredek pri izvajanju sporazumov, ampak Nemčija in Francija sta še naprej odločni. Mi načrtujemo tudi sestanke skupine iz Normandije pred koncem poletja. Verjetno bomo sedaj imeli tudi videokonferenco s štirimi vodi iz Normandije ob koncu junija. Z novim francoskim predsednikom pa bomo upam, da imeli tudi svež zagon v tem celotnem procesu in seveda se veselimo tega dela. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Protman, hvala lepa vsem trem govornikom za predstavitev trenutnega stanja in tudi za predano delo. Zdaj pa predajam besedo članom parlamenta. Štirje so se prijavili k besedi. Če želi še kdo besedo, naj nam to pove, da bomo lahko tudi porazdelili čas, ki ga imamo na voljo. Gospod Štetina je prvi za dve minuti. Vsak bo dobil dve minuti. Pani predsedajci, dobrý den, panove, vitejte v nas v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Najprej dobrodošli vsi trije gostje v Evropskem parlamentu. Imam vprašanje, ki je pravzaprav namenjeno vsem trem. Tri vprašanja imam. Kot prvo, omenili smo že tretjo obletnico osvoboditve Vojna je trajala več kot štiri leta. Vsi vemo, da osebe še naprej umirajo. Sporazuma iz Minska sta pozitivna, vendar zgolj z vidika ohranjanja sankcij do Rusije. Sicer pa sporazuma iz Minska ne deluje, ta konflikt se nadaljuje, zato vas kot prvo sprašujem naslednje. Ali imate načrt B, kaj se zgodi v primeru, da sporazuma iz Minska ne boste delovala, ali imate kakšen rezervni načrt za prekinitev konflikta? Lahko Ukrajini morda zagotovite težko orože, ki ga nima trenutno na voljo, zato da bi se Ukrajina lahko obranila sama. Torej, ali obstaja načrt B, če Minsk ne uspe? Drugo vprašanje. Govorite tudi o volitvah. Ko sem bil na zadnje na območju Krima, mi je guverner zelo jasno povedal, da Francija in Nemčija silita, da v Donbasku organizirajo regionalne volitve. Ampak vse tega ne moremo storiti, ne moremo organizirati volitev, če po ulicah še vedno vozijo tanki. Ne morem organizirati volitev, če so na ulicah tanki. Zato bi vam s tem v zvezi rad zastavil vprašanje. Ali sta Nemčija in Francija predvideli, da se bodo te volitve organizirale po zaključku konflikta, ali mislite, da bi morali organizirati volitve, kljub temu, da poteka še vedno konflikt. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Štetina. Gospod Demesmaker, prosim, da se držite dodeljenega časa. Demesmaker. Yeah, uh, Najlepša hvala za te posodobljene informacije. Sam sem dobil odgovore na vprašanja, še preden sem prišel v dvorano. Tisti, ki poznajo regijo, ki so obiskali regijo, ki so bili v teh prvih vrstah, vedo, da ni nič novega, da so razmere še vedno nevarne. Življenje civilistov je še vedno ogroženo, dolga pot nas še čaka, vseeno pa res cenim to, da Nemčija in Francija skušata oživiti ta proces iz Minska. Trenutno je to vse, kar imamo na voljo, zato bi morali to tudi podpirati. Osredotočiti bi se morali kot prvo na stabilnost in tudi na varnost. Na ukrajinski strani bo treba opraviti še kar nekaj dela, naprimer ustavni okvir za ta posebni status še ni oblikovan, zato bi kolege spodbudil, da tudi tu storijo več. Imam pa konkretno vprašanje v zvezi z razminiranjem. Kolikor vem, ste skušali spodbuditi obe strani, da naredita neke vrste zemljevid tega, kje so postavljene mine in se potem lotita razminiranja. Je to realističen načrt? Kaj pa je z mednarodno pomočjo v smislu? No, kar nekaj držav ima posebej dobre izkušnje s to vrstnim početjem. Moja država, naprimer tudi druge države, bi lahko pomagale pri odpravljanju min. No, vse zadnje gre za pomemben problem. Mislim, da bi morali kot Evropska unija biti pripravljeni tudi na to, da razmislimo o nadaljnih korakih. Regija Donbask bo potrebovala veliko podpore, praktične podpore z naše strani, potem, ko bomo, upam, dosegli uspeh v smislu, da lahko to regijo ponovno integriramo v Ukrajino in v to evropsko strukturo. Gospod Astrevičius, hvala lepa predsedujoče. Najprej hvala lepa, da ste prišli k nam, da ste se obrnili na nas. Pomembno je, da slišimo mnenje ne zgolj strani ene države, temveč strani tistih akterjev iz Evropske unije, ki sodelujejo v procesu iz Minske. Ta ruska vojna v Ukrajini je popoln primer hibridne vojne. Bolševiki so o tem govorili že leta 17. Ni niti miru, niti vojne, nekaj vmes je, nikoli ne veš pri čem si. Pač v danem trenutku se odločiš, ali boš razglasil, da je vojna ali mir. Zanima me, v kolikšni meri so pogajanja v Minsku odrazila tudi nedavno situacijo, potem, ko so določena ozemlja, ki so bila v lasti evropskih poslovnežev, oduzeli lokalni banditi. Evropske podjetnike v Luganskem in Donetsku so razlastili. Ali je tudi to vprašanje del pogovorov v Minsku? Še drugo vprašanje. Kolega Štetina je prej spraševal o alternativi za Minsk oziroma platformo v okviru Minska. Državni sekretar Tillerson je podal izjavo v zvezi s tem, da naj bi se pogajali tudi izven Minska. Zanima me, kako ste vi razumeli to zamisel državnega sekretarja ZDA. Kaj to pomeni poleg Minska? Francoski in nemški diplomati ohranjajo Minsk in ukrajinska pogajanja na dvostranski ravni. Upam, da bo tako ostalo. Hvala lepa, gospa Harms. Äh, Mene pa bi zanimalo na nadrejeni ravni ali pogajalci, ki delujejo v imenu Francije, Nemčije in Evropske unije, ali vidijo ta proces iz Minska kot proces, s katerim bo mogoče eh, doseči točke iz obeh eh, sporozumov ali pa Eh, pravzaprav imajo tak pogled na to vojno oziroma omejeno vojno kot eh, nekaj, kar bi lahko vplivalo na celotno varnostno strukturo Evropske unije. Kajti moj občutek je, da obstaja veliko frustracije zaradi nezadostnega izvajanja teh sporazumov in da pravzaprav je to izziv za varnostni ustroj in vlogo Evropske unije. Ta pregled se zdaj izgublja in razprava eh, v NATO kaže, da je ta pogled zelo pomemben. Ljudje imajo občutek, da se ljudje pogovarjajo sankt, o sankcijah samo pod vprašajem, ali uh, se bo v Lugansko volilo, ali bodo takneni, uma, tanki umaknjeni ali ne, da pa se ti pogovori ne dogajajo v okviru tega, v okviru razprave, kako bo Evropska unija uh, zagotovila izpolnjevanje njenega interesa o stabilnem varnostnem redu. In v tem pogledu bi me zelo zanimalo, uh, ali skušate sistematično načrtovati umik sil na obeh straneh kontaktne linije ali poleg tega če bi prišlo do to vrstnega sočasnega omika, kot ste ga omik opisali, ali potem načrtujete, kako bi v tem primeru eh, takrat ohranjali kontaktno linijo in kdo bi jo ohranjal? Uh, Hvala lepa, gospa Harms, še trije govorniki, potem deset minut za odgovore. Gospa Kalnjete, vsak nadaljni govornik dobi besedo za minuto in pol če želimo seveda zaključiti s to razpravo ob 15.4. Gospa predsedujoča, sprejmem ta izziv, ampak moram reči, da ni pravično. Če date meni minuto in pol, potem jo dajte vsem in ta uvod prosim, da odštejete iz te minute in pol. Hvala lepa vsem trem za te zanimive natančne informacije, ki ste jih posredovali, ampak prisluhnila sem vsem pripombam tudi glede izvajanja oziroma sama bi rekla neizvajanja sporazumov iz Minska. Občutek imam, da je ta relativna prekinitev ognja sicer prisotna, sporazum pa se ne izvaja, naprimer težave z mejami, potem volitve, ki naj bi potekale ob vojaški prisotnosti, bizarno, potem posebni status namenoma se povečuje tudi napetost. Sile se ne umikajo, niti orožja se ne umika. Zelo omejena je tudi izmenjava talcev, ne iščejo izginulih oseb. Gre za res zamrznjen konflikt. Ali sem preveč pesimistična ali preveč realistična? Ali sploh obstaja kakršnakoli dobra novica v zvezi s porazumoma iz Minska? Namreč sama je še nisem uspela razbrati. Še nekaj bi rada povedala. Glede sankcij. Vtis imam, da so sankcije zdaj nekje na ravni stagnacije. Noben jim ne posveča več nobene pozornosti. Glede na to, da se sporazuma iz Minska ne izvajata, bi bilo zelo koristno, če bi imeli politično voljo tudi glede širjenja in povečanja sankcij. Hvala. Hvala lepa, gospa Pitera je naslednja. Otrimali smo bardzo wiele informacij. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes smo prejeli številne informacije, ki se nanašajo na različne vidike trenutnih razmer v Ukrajini. Predstavili ste aktualne razmere. Zanima me, če bi lahko morda vsaj poskusili na bolj konkreten način ponazoriti, kaj se je spremenilo od zadnjega srečanja pred nekaj meseci v parlamentu. Ste lahko čim bolj natančni glede tega? Kakšen napredek je bil dosežen od našega zadnjega srečanja. Hvala. Hvala, gospa Pitera. Gospa Andrej Kjene. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za vaše predstavitve. Tesno spremljam razvoj dogodkov v Ukrajini in v soseščini in občutek imam, da je neizvajanje sporazumov iz Minska tisto, ki vodi v zamrznen konflikt. Podobni situaciji smo priča v Moldaviji, v Gruziji. Moram reči, da je to res obžalovanje vredno. Za gospoda Makejeva imam vprašanje. Se upravičujem, ampak bom ponovila to, kar je kolega Astrovičius že izpostavil. Stališče ZDA. Pred nekaj meseci smo slišali strani Vašingtona, da stoodstotno podpirajo izvajanje sporazumov iz Minska. Zdaj pa smo dobili nove vesti, v smislu, da so imeli v mislih nek nov format, znotraj katerega bi iskali rešitve. Vesela bi bila, če bi lahko povedali kaj več o tem. Hvala. Hvala lepa. Zdaj imate priložnost, da odgovorite na vprašanja. Če želite, lahko ta čas porazdelite med vse tri, nekje štiri minute naj bi vsak imel na voljo. Kdo bi začel? Verjetno je bolje, da sam začnem, kolega pa mi boste potem pomagala. Večerjo in zajtrk bi moral odpovedati, če bi želel odgovoriti na vsa vprašanja, ampak takšnega namena pač nimam. Najlepša hvala za vsa vaša vprašanja. Kaj sem razbral iz teh vprašanj? To, da odločno podpirate vse nas, ki rešujemo ta vprašanja. Sankcije ne delujejo. Sankcije delujejo. Hvala lepa za vaše vprašanje. Sankcije delujejo, kajti Ruska federacija trenutno trpi zaradi sankcij in tudi zaradi nizkih cen nafte. Trpijo bolj, kot so to pripravljeni priznati. Volitve bodo leta 2018 in do takrat bodo ljudje v Rusiji razumeli, zakaj se dogaja, kar se dogaja, čeprav so jim z propagando popolnoma oprali možgane. Tako da to celotno stanje nikakor ne koristi Kremlju. Trpijo zaradi sankcij. Kolega Ščetina, lahko vam povem, da skupaj z Nemčijo in Francijo tesno sodelujemo z roko v roki, nobenega pritiska ne izvajajo usklajujemo se z voditelji, kot sta rekla oba kolega. V Franciji imajo novega predsednika in to bo nedvomno dalo nov zagon celotnemu procesu. Lahko povem, da se bo moj predsednik zelo kmalo srečal s francoskim predsednikom. Glede vloge Združenih držav, to vprašanje je zelo pomembno. Predsednik Porošenko se bo čez dve uri sestal s predsednikom Trumpom v Washingtonu, tako da bomo takrat eh, dobili nove informacije. V tem trenutku je pomembno povdariti to, da so ZDA vedno podpirale to, kar sta oblikovali Francija in Nemčija znotraj tega procesa, ko je šlo za mehanizem za sklevanje in tako naprej od inauguracije predsednika Trumpa so v Washingtonu podpirali Ukrajince. Upoštevali smo logiko in sekvenco sporozumov iz Minska. Najprej je prekinitev ognja, potem se išče politična rešitev takšne sekvence dogodkov prekinitev ognja ne deluje. Res je, sam bi to prekinitev ognja imenoval hibridna prekinitev ognja. To so Rusi izumili ne samo v Ukrajini, temveč tudi v Siriji. Gre za sporazum o prekinitvi ognja, ki so ga sami sklenili, zato da ga lahko potem naslednji dan kršijo. Ne gre za hibridno vojno, zgolj hibridno vojno, temveč gre za tudi uporabo hibridnih elementov, kot je naprimer hibridna prekinitev ognja. Nedvomno smo se pogovarjali tudi o tem sovražnem prevzemu ukrajinskih podjetij. Znotraj skupine iz Minska smo se o tem pogovarjali, tudi kolega Protman je rekel, da je Nemčija skupaj s Francijo podala predlog, kako se lotiti tega vprašanja. Rusi bodo zdaj sami odločali o tem, kako vrniti to zasebno premoženje lastnikom tega premoženja. Najlepša hvala tudi gospe Kalnjete, ker je omenila volitve. Hvala tudi gospodu Štetini. Volitve, kot ti nekdo meri s puško v glavo, res ni nekaj, kar bi si želeli. Vsi v zahodnem svetu razumajo, da ni standardov OVSE, ki bi govorili o tem, da bi bili naprimer tanki 100 metrov od volišč ali pa 200 metrov stran od volišč. Zato smo, kar se tega tiče, na isti strani. Da bi razširili sankcije, zamisel o tem je pomembna. Pomembna je zato, ker so sankcije instrument. Če tega instrumenta ne uporabiš, bo to nekaterim povsem sprejemljivo. S pomočjo propagande je Putin vse v Rusiji prepričal, da je Rusija obkoljena sovražniki, da je to pač nekaj, kar je sprejela Evropska unija in da te sankcije prinašajo trpljenje ruskim državljanom. Ampak saj vam ne treba razlagati, da tudi evropski proizvajalci in podjetja trpijo ne zaradi evropskih sankcij, temveč zaradi protisankcij, ki jih je naložil Kremlj. Evropska unija je naložila sankcije zaradi ruske agresije, Rusija pa je naložila sankcije zato, ker je Evropska unija spoštovala standarde in pravila. Hvala lepa. Nekoliko več časa sem vzel, kot sem želel. Hvala lepa, zelo zanimivo bi še kaj dodala. Gospod uh, Martin Delagar. Ja, če se navežem na vprašanja. Gospod Šitina je spraševal o tem, če imamo pripravljen načrt B. Mislim, da takšnega načrta ni. Če bi obstajal, bi bili z njim verjetno seznanjeni. Ne obstaja pa enostavno zato, ker Ukrajina in Rusija sodita v ta format iz Minska in se morata držati sporazumov iz Minska. Enako velja tudi za evropske partnerje in za Ameriko. Edina prava alternativa bi bila, da ne storimo nič več. V trenutnih pogojih ne bi mogli na novo zapisati Minska, niti ne bi mogli spreminjati formata, kar pomeni, da bi morali pustiti, da vse pade v vodo, kar se nam zdi nevarno, zato ker bi se lahko potem stvari še bistveno poslabšale v Donbasku gre za veliko območje, 17 tisoč kvadratnih kilometrov je veliko in tam je zadeve težko nadzorovati, tam poteka trgovina z eh, drogami, mafije nadzira vse skupaj. Lahko bi se to potem vse preselilo v Evropo, če se si ne želimo. Mi lahko zgolj nadaljujemo z delom, skušamo doseči napredek pri izvajanju sporazumu, ne moremo pa vsega zdaj kar pustiti varnost in volitve. Če želimo, da se organizirajo volitve, treba zagotoviti varnost. To je seveda pogoj. Ne moremo organizirati volitev v trenutnem kontekstu, ko prihaja do streljanja s težkim in lahkim orožjem. To ne bi bilo skladno standardi OSEJA. Če želimo volitve organizirati, je treba zagotoviti varnost. To je predpogoj. Gospod Demesmaker je spraševal o odpravi min Ja, lahko ponudimo tudi mednarodno pomoč, tudi države lahko ponudijo dvostransko pomoč, ampak potrebujemo tudi sodelovanje obeh akterjev, ker moramo imeti na voljo zemljevide, da bodo vsi tisti, ki bodo mine odpravljali, vedeli, kje se te mine nahajajo. Zagotoviti je treba varnost in kot rečeno, obe strani morata sodelovati, da ne bosta, naprimer, obe strani odstranili mine na enem območju in jih potem postavili na drugem območju. Gospod Avstrevičiju se je spraševal glede razlaščanja. Za nas je to pomembno vprašanje. O tem se pogovarjamo tudi v formatu iz Normandije. Redno opominjamo Rusijo, da naj pritisne na separatiste in nehajo izvajati te ukrepe, zaradi katerih je prišlo do začaranega kroga ukrepov in protiukrepov. ukrepov prišlo je do razmejevanja v Donbasku. Ta frontna linija se je še toliko bolj utrdila, to pa je slabo za celoten proces, zato ker je ozemlje razdeljeno na pol. Je pa to škodljivo tudi za državljane, seveda, ker so enostavno odrezani eni od drugih, zato je še toliko teže delovati. Se pa o tem pogovarjamo in je za nas tudi pomembno vprašanje. Glede formata, američani, delno sem že odgovoril, gospoda Tillersona morate vprašati, kaj točno je imel v mislih, ko je o tem govoril. Mi običajno delamo v tesnem sodelovanju z američani tudi z njim, tako da res ne vem, zakaj bi postavljali oni pod vprašaj zdaj ta format. Glede ostalih vprašanj. Hibridna vojna. Gospa Harams, govorili ste o umiku. Dve območji, kjer se izvaja umik, že obstajata, sicer sta omejeni majhni območji, tam so sile že poskrbele za umik. Opazovalna misija OSEA je tista, ki je sklenila sporazum s tem v zvezi in ta misija tudi spremlja dogajanje. Gospa Kanete je spraševala o volitvah in varnosti, mislim, da sem na to že odgovoril. Potem sankcije, o tem bodo razpravljali čez dva dni na Evropskem svetu. Sankcije so časovno vezane na sporazume iz Minska tako da bodo vodje vlad in držav čez dva dni ponovno proučili ta vprašanja. Še kakšno vprašanje, če sem kaj spregledal, mislim, da sem prišel do konca. Morda še to, da postopoma tudi tu nastaja zamrznen konflikt, podoben tistim iz drugih regij. Mi si ne želimo, da bi prišlo do zamrznega konflikta, pa tudi mislim, da ne bo prišlo do zamrznega konflikta, zato ker je območje tu bistveno večje, tudi sama uporaba orožja je precej obsežnejša. Kaj se je zgodilo od zadnjega srečanja? Spraševali ste o tem, kaj smo dosegli, kaj se bo še zgodilo. Najbolj pomembno je spostaviti to delo, ki smo ga opravili tudi na političnem področju, ko smo pripravljali različna besedila, potem modalitete za izvedbo volitev, pogajali smo se o sporazumu, o sektorskem sporazumu, ki se nanaša na orožje kalibra nič celih pet mm. Skratka, cel nabor tematik, o katerih smo se pogajali, vse je pripravljeno, zdaj manjka samo še politična volja. Minuta vam je še ostala, tako da na hitro. Ja, skoč. Ja, zelo na kratko bi govoril poslanki Harms na vprašanje, ali pogajalci še vidijo širše teme, torej ogroženi varnostni red v Evropski uniji in Evropsko unijo kot celota. Seveda to vidimo in to je tisto, kar nam žene pri teh vseh podrobnostih, s katerimi se okvarjamo iz dneva v dan. Uh, In to je tisto, kar, zaradi česar je ta konflikt tako zelo pomemben za Evropo in za Evropsko unijo. Vsekakor moramo storiti prav vse, da bi ta konflikt eh, spravili pod nadzor. In ne nazadnje je seveda to bistvenega pomena za ljudi, ki tam živijo. Uh, Glede vprašanja eh, o obstoju načrta B, ne, za sporazume iz Minska ni načrt B, načrta B, sporazume iz Minska, sporazuma iz Minska sta vse, kar imamo. Eh, napredek je počasen, ampak ta sporazum nam pomaga eh, pri deskalaciji na kontaktni liniji. Eh, naprimer začetku februarja oziroma koncu januarja eh, je bilo prav tako, ko so potekali oboji in potem tudi v tem eh, formatu iz Minska lahko govorimo o temah, ki upamo, da bodo prispevali k boljšemu življenju ljudi na terenu na področju humanitarne situacije in ostalega. Upamo, da bo to privedlo do praktičnega izboljšanja in tukaj nimamo seveda pretiranih pričakovanj, potem ko že potekajo ta pogajanja tri leta, ampak vsekakor tukaj sledimo pristopom majhnih korakov. Hvala lepa, hvala vsem gostom za predstavitve, hvala lepa tudi vsem kolegom za to odlično izmenjavo mnen. Še z nekaj minut pa nadaljujemo z naslednjo tematiko. Hvala.